obvestili o tem, da se strinjajo s tem, da so predlagani kot kandidati za predsednika. To odločitev lahko najdete tudi v zapisniku današnje seje in s tem smo sejo tudi zaključili. Hvala lepa, se vidimo jutri.